prehajamo na dnevni red. Končni osnutek dnevnega reda je bil določen 6. decembra 2012 v skladu z členom 173 in je bil razdeljen. Tako smo določili dnevni red. In sedaj nadaljujemo in prehajamo na dnevni red, ki, kjer bomo najprej